za sodelovanje. In s tem prihajamo do opredelitev posameznih glasov. In sicer o poročilu poslanca Busutila sporazum ES Barbados. In sicer imamo to obrazložitev glasu. gospoda Massi, pa je rekel Antonija. Eno minuto, imate besedo. Presidente, no, no me enterado muy bien. Se refiere a mí. Presidente. Ja, nisem vas slišal. Ali ste imeli mene v mislih? Koga ste imeli v mislih? Ali sem jaz na vrsti? Ali sedaj je na vrsti obrožitev glasu? Ali sedaj lahko razložim svoj glas? Tako je. Za eno minuto vam dam besedo, obrazžili boste svoj glas s porazumed Evropsko skupnostjo in Barbadosom. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Lahko povem, da sem to podprl velja za, Barbod, za Barbado, za St. Kitts in Nevis in Antigo in Barbuda. To je nujno in mislim, da moramo to zagotoviti preveč eh, hrupa je, spoštovane kolegice in kolegi, prosim, da se umirite, ker ne moram dati besedo nikomor. Najlepša hvala. Odprava birokratskih ver je nujna. To je bistvenega pomena in sedaj bi želel, da se zagotovi vzajemnost, ker zdaj vas porazume med Evropsko skupnostjo in ostale akterje. Seveda, imamo dobre odnose in to se jasno izraža tudi v tem poročilu. To podpiram, mislim pa, da moramo zagotoviti tudi to, da so te prijateljske države ustrezne, prijateljske in da jih pravzaprav cepimo proti najbolj hudem virusu in to je davčna utaja, davčne oaze. To so države, ki pravzaprav so neposredno vplivale na gospodarsko krizo in sedaj smo eh, vsi na udaru. Tako da nismo dovolj naredili proti tem davčnim oazam. Budimo iskreni. Tudi v Španiji lahko ustanoviš eh, podjetje. Imamo primer Götel, ki govori o tem. Gre za primer korupcije, ampak govorimo tudi o izgubi kapitalskih tokov mislim, da moramo izkoristiti eh, svet, komisijo in omenjene sporozume in strajati moramo pri tem, da tudi eh, te države odpravijo davčne oaze. To mora biti del eh, celovitega sporozuma in bolj radikalne politike na tem področju. Najlepša hvala, gospod Masip. Hvala, ker ste predložili svoj glas. Sedaj je predložitev glasu strani gospoda Sikerskega kar zadeva poročilo gospoda Koelja in govori o ocenevalnem mehanizmu za preverjanje uporabe šengenskega pravnega reda. Sikerski, izvolite. Traktat Schengen to nadanje nove jakosti obšarovi większości krajev Unije Europejske. Hvala za besedo. Šengenski sporazum je sporazum, ki smo ga sprijeli nedavno. Vseeno pa je ta sporazum bistveno preoblikoval Evropo, namreč ljudje sedaj se lahko selijo iz ene države v drugo. Zagotovili smo prost pretok oseb. To je triumf za proces evropskega približevanja. Istočasno pa je to odgovornost. To velja predvsem za nove države članice, ki tako branijo zunanje meje Evropske unije. Lahko povem, da so obstajale določene težave, kar zadeva prost pretok pretok ljudi iz eh, tistih držav, ki recimo imajo mejo s Polsko ali Litvo. Prišlo je do novega zidu, do novih eh, ovir in te ovire se pravzaprav še niso odpravile. Mi pa si želimo dobro sosedske odnose zaradi zgodovinskih razlogov. Nujno je, eh, da posledično oblikujemo dobre politike in da ustvarimo zaupanje. Številne službe držav članic Evropske unije pa naj bi bile odgovorne za to, da bi se šengenski sporazum ustrezno izvajal. Ampak lahko povem, da ta mehanizem v tem trenutku še ne deluje in da moramo veliko stvari še izboljšati. Finito. Grazie, onorevole Sikierski. Najlepša hvala, gospod Sierski. Mislim, da dodatnih eh, zahtev za obrožitev glasu ni, tako da s tem zaključujem sejo dober tek vsem skupaj.